Uh, uh, uh, eh, spoštovane kolegice in kolegi, dobar dan. Prosim vas, eh, da se usedete, zato da lahko nadaljujemo eh, z našo sejo. V veliko veselje mi je, dragi kolegi in kolegice, da vas lahko obvestim. Prosim za potrpežljivost. Usedite se, zato da lahko nadaljujemo. Še enkrat, drage kolegice in kolegi, v veliko veselje mi je, da vas lahko obvestim, da je delegacija eh, v eh, parlamentarno eh, skupščino za Unije za sredozemlje načrtuje danes sestanek z gospodom Abdelom Al-Asumi, podpredsednikom Arabskega parlamenta in gospodom Ahmedom Meskerurijem. Prosim, da oba dva prisrčno pozdravimo in da izkoristimo priložnost, da eh, poudarjamo, kako eh, pomembno je sodelovanje med Evropskim parlamentom in Arabskim parlamentom. Eh, kolegice in kolege, vidim zahteve v zvezi s postopkovnimi vprašanji, torej sprejemam samo vprašanja v zvezi s tem, nobenih drugih za to, da lahko nadaljujemo z glasovanjem. Gospod Weigl gospod eh, predsednik. Verjetno boste razumeli, da gre za pomembno vprašanje. Nekaj besed. Eden izmed najbolj Eh, to ni postopkovno vprašanje. Eh, niste navedli pravilo, v zvezi s katerim želite govoriti. Eh, ker imamo dolgo glasovanje o pomembnih zadevah, sprejemam samo postopkovna vprašanja. Opravičujem se, upam, da bomo imeli jutri čas. Gospa Gomez, imate postopkovno vprašanje? Želim obvestiti, da je. Eh, profesor eh, Merera iz Etiopije zaprt, prosili smo za izpustitev. Še enkrat, ne sprejemamo nobenih prespevkov, samo postopkovno vprašanje. Nihče ni imel postopkovnega vprašanja. Glasovanje. Prva točka na dnevnem eh, redu za glasovanje je poročilo Buhner. Tu gre za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja tehnične pomoči in tranzita blaga z dvojno rabo odbor za mednarodno trgovino po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja.